človekovih pravic, demokracije in načela pravne države. Prva točka na dnevnem redu je krimski tartari. Kolega opozarjam, da zamujamo, tako da ne bom sprejemala vprašanj v okviru postopka modrega kartona. In videla bom, če bomo lahko dopustili postopek CatchDI. Začenjamo z razpravo o krimskih Tatarih besedo dobi gospod Rupe, eden izmed avtorjev. Hvala lepa, gospa komisarka, gospa predsedujoča, kolegi. Danes razpravljamo o resoluciji o krimskih Tatarih. To je najmanj, kar lahko naredimo, da bi pomagali tej edinstveni. Um, etnični skupini. Prav gotovo vsak v tej dvorani obsoja nezakonito priključitev Krima, do katere je prišlo pred dvema letoma. Okupatorji so okupirali ne samo ozemlje, ampak so skušali začeti izvajati tudi nekaj, kar lahko imenujemo eh, etnično čiščenje. Krimski tatari so bili prve žrtve. Obtožili so jih, da so kriminalci. 1944. leta so sovjeti objavili, da so vsi tatari kriminalci eh, in potem so jih masovno deportirali. Ta zločin je bil praktično neopažen. Zdi se, da danes, Rus, danes Rusija počne enako, pravzaprav ponavlja ta zločin. Krimski tatari so spet prikazani kot kriminalci. Glavno reprezentativno telo je bilo ukinjeno, krimski tatari so preganjani. Mi smo pripravili uh, čudovito resolucijo, ki obsoja takšno zatiranje strani ruskih oblasti in ki se zauzema za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Hvala lepa. Želela bi biti fleksibilna pri času, ampak eh, ne morem si tega privošiti, tako da bom kruta in zato se vam že naprej opravičujem. Gospod Korao je naslednji. Hvala, predsedujoča. Množična deportacija krimskih tatarov iz leta 1944 je zadela več kot 200 tisoč oseb. Številni so umrli, številni se niso uspeli vrniti nazaj v domovino do 80 let. Ta manjšina je že več desetletij žrtav preganjanja, bodi si strani sovjetske ali ukrajinske vlade, kdorkoli je pač zasedal Krim. Razmere so res grozne, preganjajo tatarsko manjšino, pa naj se gre za posameznike, za opozicije in tako naprej. Predolgo smo bili tiho glede teh dejstev. Mislim, da bi morali upoštevati tudi strateške in politične cilje. Sramotno pa je, da Evropa ne ščiti krimskih tatarov in še večja sramota je, da ko jih že skuša zaščititi kot manjšino, to počne iz sekundarnih razlogov. Mislim, da bi morali čim hitreje zaščititi krimske tatare politične in strateške izbire bi morali biti na drugem mestu. Najprej je zaščita manjšin. Gospa predsedujoča, Krim in širša situacija okupirane vzhodne Ukrajine ne sme postati nekakšen zamrzneni konflikt. Evropske države morajo ohraniti pritisk in morajo biti zavezeni sankcijam proti Rusiji zaradi priključitve Krimeja. Poleg geostrateške slike so pa tukaj tudi ljudje, ki tam živijo, manjšine, ki trpijo zaradi preganjanja. Predvsem gre za etnične Ukrajince in pa krimske Tatare. 30 tisoč jih je zbržalo in preostale bi želeli prisiliti v to, da naredijo enako. Gre za um, pravzaprav enako obliko deportacije, kot jo je leta 1941 izvajal Stalin. Zaščititi moramo krimske tatare, uh, enako velja za Turkomene v Siriji prisilna priključitev ozemlja je v današnjem sodobnem svetu nekaj popolnoma nespremljivega. Hvala lepa za eno to, gospod Panceri. Hvala lepa, predsedojoča. Drugič v nekaj mesecih eh, razpravljamo o Tatarih. Evropski parlament je predan tej tematiki, želimo pomagati tej manjšini, ki je vse od ukrajinske krize jasno izražala nasprotovanje temu, da bi Krim priključili Rusiji. Tatari so žrtev diskriminacije. V Sinferopolju je sodišče sprejelo odločitev, da bodo preprečili delovanje krimskim tatarom na politični ravni v parlamentu. S tem še dodatno zatirajo to celotno skupnost. Zato je res nujno, da tudi mi glasno opozorimo na ta problem. Mi želimo sprejeti ustrezne ukrepe, zato da bi čim hitreje odpravili to sodno odločbo, predvsem pa si želimo, da bi se izognili kakršnim koli političnim posredovanjem. Ta manjšina je že tako ali tako doživela veliko preganjanje in ponižanje v zgodovini. Hvala, gospod Maštalka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 No, vseeno pa je njihov jezik postal eden izmed uradnih jezikov na Krimu, kar je sicer pozitiven korak, ampak nismo zadovoljni s tem. No, tudi viri informacij niso vedno zanesljivi, Vse vemo, kaj se je zgodilo v primeru Iraka in Washingtona. Gospod Plenković. Hvala lepa, gospođo. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Najprej bi rad izrazil zadovoljstvo nad tem, da smo dosegli soglasje glede te resolucije o položaju krimskih tatarov. To je manjšina v Ukrajini, ostala je zvesta ukrajinski državi, nasprotovala je agresivni priključitvi Krima strani Rusije. Zelo jasno smo tudi obsodili prepoved delovanja mažlis, rimskih tatarov v Mažlisu in v lokalnih institucijah. Sodišče je to preprečilo na pobudo glavne generalne pravobranilke. S tem se mi zdi, da so kršene pravice tej manjšine, ustrahujejo krimske tatare. Želim si, da bi ta političen proces integracije tega dela ukrajinskega ozemlja izvede preko Ženeve. Upam, da se bodo izvajale tudi sankcije proti Rusiji zaradi Krime. Očitno je, da v procesu do sedaj ni prišlo nobenega napredka. Mi se zauzemamo za teritorijalno integriteto Ukrajine. Hvala. Hvala. Minuta in pol za gospoda Ostrovičevsa. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegi. Carska Rusija je leta 1907 eh, okupirala tedani Krim. To je pomenilo rusifikacijo, hitro in brezkompromisno. Maja leta 1944 je na ukaz eh, Stalina eh, več kot 200 tisoč eh, Tatarov bilo deportirano v Centralno Azijo. Na tisoče ljudi je na poti umrlo ali pa so umrli v eksilu. Ehm, danes v Krimu opazujemo nadaljno etnično čiščenje. Krimski tatari ne morejo vstopiti na ta polotok, Mečlis je bil razgajen za nezakonitega in uh, aktivisti so preganjani, nimajo več medijev, televizije, vsi so bili ukinjeni. Eh, jasno je, da koga tukaj eh, želijo napasti oblasti. Eh, Putin preprosto ne spadajo v Putinovo vizijo o, Krim, o Krimu in vse skupaj se dogaja v Evropi 21. stoletja. Ukenitev mečlisa predstavlja kršitev številnih mednarodnih pogodb in tisti, ki stojijo za, tem sramot, za to sramotno sodbo, bi morali biti uredni vsega obsojanja strani eh, Evropske unije. Kolegi, Krim spada v Ukrajino in Krima ni brez krimskih tatarov. Hvala lepa, sedaj pa v imenu političnih skupin, za eno minuto dobi besedo gospod Preda. Eh, Hvala lepa naša skupina žvečkrat predlagala, da bi razpravljali o tej temi in vesel sem, da sedaj že drugič v dveh mesecih govorimo o krimskih tatarov. Situacija človekovih pravic se je tam poslabšala od februarja. Od prejšnje razprave smo priča nasilju, meče se bi ukinjen, razglašen za teroristično organizacijo, potem diskriminacija krimskih tatarov se nadaljuje na Krimu, v tem ukrajinskem ozemlju, ki ga je Rusija nezakonito priključila. Bistvenega pomena je, da se začnejo pogajanja o imiku Rusije s Krima. Tudi mednarodne organizacije bi morale imeti dostop do Krima, zato da bi lahko tam nadzorovali situacijo človekovih pravic. Gospod Hawit. Odločitev ukiniti Medžlis v Krimu je preprosto kršitev pravice do združevanja. Eh, temu je sledilo preganjanje šestih krimskih tatarov, njihovo zaprtje in tako naprej. To predstavlja novi val represije ljudstva krimskih tatarov, vse od ruske priključitve Krima. In to štiri dekade, zatem, ko je bila celotna, de, eh, ko je bila celotna uh, populacija krimskih tatarov deportirana iz Rusije. To je dokumentiral tudi NPO. Uh, Menim, da bi morali diplomatsko sodelovati z Rusijo, menimo, da bi morali zaščiti krimske tatare z konvencijo ZN o pravicah avtohtonih ljudstev. Sestal sem se z predsednikom Čubarovom, ki je eden izmed pregnanih tatarov, še naprej se zauzema za pravice svojega ljudstva izven Krima. In uh, obljubil sem, da, uh, da na njih ne bomo pozabili in danes se na to obljubo spominjam celotno Evropo. Hvala lepa, gospod Demes Makr. Kolegi, kaj je dom? Definicija je ta, da je dom varno mesto, kjer lahko imaš varne odnose, kjer lahko varno živiš. Nažalost, to za krimske tatare več ne obstaja. Bili so priča deportaciji, genocidom, brez. Uh, ladju, borili so se proti enemu izmed najkrutejših diktatorjev 20. stoletja in potem so se vrnili na Krim in nihče ni pričakoval, da bi v 21. stoletju država, ki je članica varnostnega sveta, zdaj en na tako flagranten način kršila mednarodne zakone. Prišlo je do umorov, do ugrabitev, do represije. Krim, eh, krimski tatari so morali spet zapustiti svojo domovino uh, iz Krima in pa iz Sevastopola. Uh, tukaj kažemo predvsem na odgovornost Kremlja, prav tako pa pozivamo države članice na ohranijo pritiski, naj ne razvodenijo sankcij. Hvala lepa, gospod Šaken. Gospa Šaken, naslednji. Hvala lepa. Nezakonita priključitev Krima je privedla do hudih kršitev pravic manjšin, recimo avtohtonih krimskih tatarov, ki se jih vedno bolj pogosto označuje za teroriste. Soočeni so z nasiljem, z ugrabitvami, z umori in tako imenovane oblasti teh primerov sploh ne preizkujejo in ne preganjajo zločincev. Mečlis je bil prepovedan in pozivamo Evropsko unijo naj pomagajo krimskim tatarom. Tako se, da se bodo ti lahko sestali uh, v eksilu. Um, pozivi iz ENA, OECD-ja eh, so dobrodošli, eh, kajti tam obstajajo omejitve pravic, zlasti gre za omejitev pravic manjšine krimskih tatarov in tudi te omejitve so politično eh, motivirane, tako da bi morali končati s tem in uh, Eh, pravzaprav končati tudi za okupacijo Krima. Drage kolegice in kolegi, še enkrat smo soglasni v zmoti. Tatari so etnična skupina, ki predstavlja krimsko ljudstvo. Naj bi bili bolj enotni kot vsi enaki in enotni kot vsi ostali. Veste, da so jih preganjali že v času Stalina in še predhodno. Islamska zakonodajna skupščina je kraj, kjer so jim sedaj prepovedali delovanje. Rusi, Grki, Armenci in druge etnične manjšine so zgodovinsko gledane trpele diskriminacijo. Grki so bili prvi na tem območju. V nasprotju s tem, kar pravi besedilo skupne resolucije, mažilist nikoli ni bil priznan strani nobene ukrajinske oblasti, saj ne pred priključitvijo Krima. 14. marta marca leta 1977 je bilo izrečeno, da je Mađilis teroristična organizacija in da to vrstnih terorističnih turških organizacij ne bojo dopuščali na ozemlju. Naslednji je Korvin Mike. Ja- Hvala lepa. V nasprotju s kolegom sem bil na Krimu in govoril sem z krimskimi tatari. In skupaj smo bili tudi na ulicah. Tatari so na začetku podpirali priključitev Krima, zdaj pa so popolnoma razočarani, zato ker so njihovi pokoji življenja slabši. V Ukrajini vladajo isti ljudje kot prej, prej so se imenovali Rusi, zdaj pa so Ukrajinci. Međulis nima podpore krimskih tatarov, to je jasno. Gre tudi za napade. Elektrarne se spušča v zrak, tiste, ki zagotavljajo električno energijo Krimu. Zadeva je zapletena. Mislim, da moramo biti previdni, sicer pa je treba Evropsko unijo uničiti. Hvala, gospod Štetina. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Maja 44 je Stalin deportiral 250 tisoč krimskih tatarov v Uzbekistan. Več kot 150 tisoč tatarov je umrlo zaradi te prisilne razselitve. Nezakonita aneksacija Krima je povzročila, da so Tatari zdaj drugorazredni državljani. Njihove skupine so uvrščene na seznam terorističnih organizacij v Rusiji in ruski okupatorji še enkrat poskušajo Tatare pregnati iz Krima. Ne smemo dovoliti, da bi se pognovila tragična zgodovina 20. stoletja in da bi se ustoličile nove stalinistične prakse. Naslednji teden bom sodeloval pri spominski komemoraciji, ko bomo obeležili obletnico tatarskega genocida. Gospodu Čubarju bom predal resolucijo, o kateri bomo glasovali danes. Hvala, gospod Votiga, za minuto. Hvala lepa. Krim je dom krimskih tatarov. Rusi Tatare barbarsko preganjajo. To je bilo v preteklosti, tako v času carske Rusije, kot tudi v času stalinizma. Seveda pa se to nadaljuje tudi sedaj, še posebej po aneksaciji Krima pred dvema letoma. Gre za etnično čiščenje, ljudje umirajo. ta brutalnost ne zadeva samo krimskih tatarov, ampak oni so prvi v vrsti. Njihovi voditelji zahtevajo več sankcij proti Rusiji. Hvala, gospod Pajet. Hvala lepa. Ruska aneksacija Krima je nezakonita in to je treba ustaviti. Krim je treba vrniti v Ukrajini. Vendar, dokler se to ne bo zgodilo, mora Rusija zaščititi ljudi na Krimu pred diskriminacijo. Zagotoviti mora tudi njihove človekove pravice. Žal smo priča prav nasprotnemu. Prepovedan je bil Megilis in preganjajo se njihovi člani. Malo bomo govorili o morabitnem prejemniku nagrade Saharova. Če si pogledamo situacijo Tatarov, potem bi lahko oni bili eni od nominirancu Mustafa Džimiljev bi lahko bil vodja Tatarov, prepovedali so mu vstop na Krim, zato ker se bori za človekove pravice Tatarov na Krimu. EU mora poslati jasno sporočilo, da ne toleriramo trenutne okupacije Krima in zatiranja krimskih Tatarov. Hvala, gospod Šogor. Hvala, govoril bom mađarsko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 Tako so celotno tatarsko skupnost označili za ekstremiste in za nevarnost Rusiji. To se je seveda zgodilo v okviru zahtev ruskih oblasti po enakih pravicah za Ruse, ki živijo v vzhodni Ukrajini. Zaradi tega imajo Tatari zdaj manj pravic na Krimu. Veliko je avtohtonih skupnosti, ki živijo v Evropski uniji. Ne smemo dopustiti, da bi se zgodilo, da celotna skupnost postane označena kot uh, skrajna in da se ji odzamejo pravice. Če se o političnih organizacijah teh ljudi govori kot o neki čudni združbi, potem tako ne bomo prišli do rešitve. Hvala. Hvala lepa. Svet Tatarov na Krimu je bil prepovedan po letu 2014 to naj bi bila teroristična organizacija. Številni Tatari so v zaporu, več deset mladih Tatarov je izginilo, nekatere so našli mrtve. Zakaj? Zato, ker so Tatari edina manjšina na Krimu, ki se organizirano upira Ruski federaciji in grožnji Ruske federacije in tudi okupaciji Rusije. Pozivam Evropsko unijo in države članice, da zamrznejo sredstva tistih, ki so prispevali k aneksaciji Krima in da ukrepijo sankcije proti Ruski federaciji. Več je pomembnih vidikov tukaj. Evropske manjšine so okrožene, da izginejo. Ukrajina je izgubila več kot 50 milijard evrov z aneksacijo Krima in tretjič. Varnost Evrope je prav tako ogrožena. Rusija militarizira ta polotok. Namestili so najsodobnejšo obramno opremo tja in mislim, da je to nevarnost za NATO. Hvala, se opravičujem. Opozorila sem vas v zvezi z časom. Samo dva bosta dobila besedo v zvezi s postopkom. Pritegnite pozornost predsedujoče. Žal vas ne bo besedo dobilo več, ampak prva je gospa Šojdrova. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Podpiram to poročilo, ki jasno opisuje situacijo v Krimu gre za aneksacijo strani Rusije in to je kršitev mednarodne zakonodaje. V poročilu je specifično navedeno, kakšni primeri so znani glede kršitev človekovih pravic. Tudi Mengilis so prepovedali, to je telo ali organ, ki obstaja že od leta 1999, prepovedali pa so ga zato, ker naj bi bili ekstremisti in skrajneži. Evropski parlament poziva, da se ta organ podpre, prav tako pa je treba spet zagotoviti svobodo govora. Nevladne organizacije in človekoljubne organizacije morajo tam spremljati situacijo, zato da bomo vedeli, kaj se dogaja. Srečala sem se z organizacijami tam, srečala sem se z novinarji, ki so tudi tam in njihova pričanja so zame glavni razlog, zakaj bomo dosegli napredek, če ravnamo tako, kot je treba. Evropski parlament mora izraziti podporo krimskim gospođo predsjedateljice debata o odstojanju na krimu. hvala lepa razprava o tatarih prihaja v pravem času resolucija predstavlja diskriminacijo proti krimskim tatarom oblasti tam zatirajo ljudi ljudje ne morejo potovati. Ministrstvo za pravosodje je prepovedalo zastopniški organ teh ljudi. Veliko ljudi je izgnanih, tudi predsednik tega organa ima prepoved vstopa. Zaradi tega so ljudje nezadovoljni, mednarodna skupnost bi se morala odzvati, drugače bomo samo gledali, kaj se dogaja gledali bomo, kako se kršijo človekove pravice. Zato mislim, da morajo vse države na Krimskem polotoku končati z zatiranjem, kajti to je predsedujoča prekinja. Sedaj pa komisarka Jourova. Izvolite. Spoštovani poslanci in poslanke Evropskega parlamenta, marca, dve leti po nezakonit proti eh, aneksaciji Krimskega polotoka strani eh, Ruske federacije. Evropska unija in države članice še naprej eh, povdarjajo, da so eh, zaskrbljeni zaradi slabšanja na področju eh, človekovih eh, pravic na Krimu. Prihaja do kršitve pravice izražanja, eh, pravice zbiranja, eh, veroizpovedi, eh, svobode. Eh, misli, eh, posegajo tudi v pravice manjšin, še posebej eh, krimskih tatarjev. Visoka predstavnica Mogrinjeva se je pogovarjala o teh zadevah s predstavniki te skupnosti novembra 2015, ko je obiskala Kijev. Odločitev 26. aprila tako imenovanega vrhovnega sodišča Krima, da prepove dejavnosti Mežlisa, ki je eh, uradni organ krimskih tatarev, njihov eh, predstavniški organ, eh, predstavlja napad na pravice krimskih tatarov v celoti. Gre tudi za slabšanje razmer na področju človekovih pravic na Krimu po Eh, nezakoniti priključitvi eh, Ruski federaciji leta 2014. Spoštovana predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, še naprej bi rada izpostavi, še enkrat bi rada izpostavila zavezo Evropske unije eh, k spoštovanju celovitosti ozemlja Ukrajine, tudi Krima in Sevastopola. Še posebej v luči zadnjih dogodkov je to izjemno pomembno. V manj kot enem tednu, 18. maja, bomo obeležili obletnico deportacije eh, krimskih tatarov leta 1944. Krimska tatarska skupnost lani ni eh, mogla organizirati miroljubnih eh, javnih dogodkov, da bi obeležili ta zgodovinski dogodek, to tragedijo. Vse to nas opominja na dejstvo, da so krimski tatari eh, zgodovinsko gledano že veliko trpeli in eh, to, temu trpljenju je treba narediti konec. Hvala. Hvala, gospa komisarka, hvala kolegi in kolegice. Prejela